parlamentarni nadzor sedaj po sprejetju te uredbe na veliko boljšem stanju. Hvala. Hvala lepa, gospod Sajer. Sklepam, da ko govorite o splošni javnosti, nimate v mislih tistega, ki predseduje, namreč verjetno drugih predstavnikov splošne javnosti ni v tej dvorani, ostali, ki sedijo v tej dvorani, so strokovnjaki in jih je res prevzela ta razprava. Verjetno so bili za ali proti, ampak v vsakem primeru razprava je zaključena, jutri bo potekalo glasovanje. Naslednje zasedanje bo potekalo jutri v četrtek z 16. decembra, to je dan svete Adelaide, to je svetnica moje pokojne matere, začnemo ob 16.30. 9. uri. Dnevni red je objavljen na spletni strani Evropskega parlamenta. Zasedanje je danes zaključeno, jutri nadaljujemo. Jutri bom lahko vsem zaželel tudi vesel božič vsem tistim, ki boste prisotni, kajti tudi jutri bom predsedoval, sedaj pa lahko noč vsem.